gospa Torinsen in Hankin Jecki. Upam, da boste povedali kaj več o razmerah tudi v zvezi z evropskimi sredstvi. Besedo dajem eh, gospodu Sarvami, ki je poročevale za to temo. Hvala, gospa predsedujoča, hvala vsem, ki ste tukaj dragi kolegi in strokovnjaki. Zelo smo veseli, da ste danes eh, tukaj na tej pomembni delavnici. Želel bi si, da bi bilo tukaj tudi več eh, poslancev, Eh, to je zelo pomembno vprašanje. Balsko morje je eno izmed najbolj onesnaženih mori na svetu. Eutrofikacija, degradacija ekosistemov, to je velik izziv v tej regiji. Poleg tega, da to vpliva na okolje, to vpliva tudi na 80 milijonov eh, državljanov, evropskih državljanov, ki živijo v Baljski regiji. Danes imamo izredno priložnost za to, da okrepimo naše razumevanje te teme. Eh, zato so z nami eh, priznani strokovnjaki. Julija 2016, pred dvema letoma sem odboru KONT predstavil eh, delovni dokument v zvezi z posebnim poročilom Nacionalnega sodišča. Poročilo se je imenovalo Boj proti otrofikaciji v Baltskem morju. Potrebujemo bolj učinkovite ukrepe. Eh, ena izmed najpomembnejših ugotovitev v tem poročilu Računskega sodišča je bilo to, da kljub pomembnemu prispevku Evropske unije ni dovolj napredka v boju proti otrofikaciji Baltskega morja. Eh, oziroma je ta napredek obžalovanja uredno omejen. 2007 do 2013 je bilo obdobje, eh, ko se je Evropska unija, ko je Evropska unija 14 milijard cela pet uložila eh, v čiščenje odpadnih voda in podobne projekte eh, eh, v Rusiji in pa drugih sosednjih državah, ampak rezultat je bil precej skromen. To kaže na to, da potrebujemo bolj stroškovno učinkovit pristop. Se pravi, sedaj se sprašujemo, kako bi lahko bilo naše delo bolj učinkovito. Cilj te delavnice je, da združimo strokovnjake eh, iz različnih področji, zato da bodo predstavili razmere v Baltskem morju. Na naše popolno smo razdelili v tri sekcije. Začeli bomo z širšim institucionalnim pogledom na to temo. Temu bo sledil, um, eh, bo sledilo področje raziskovanja in pa potem tretji del financiranje različnih evropskih politik, ki uh, se soočajo z problemom eutrofikacije. Potem bomo imeli nekaj časa za vprašanja in odgovore in vabim vse, da sodelujete v tej razpravi o učinkoviti uporabi evropskih sredstev v boju proti eutrofikaciji tega nenadomestljivega morja. No in dobro bi bilo, če ne bi slišali samo evropske perspektive, ampak bi lahko razpravljali tudi o tem, kako ukrepati v primeru držav zune Evropske unije, torej predvsem v primeru Rusije in Belarusije. Hvala, to je zelo zanimiva tema. prvi bo govoril gospod Ninema oziroma gospa Ninema iz Evropskega računskega sodišča. Hvala lepa, lepo pozdravljeni, vesela sem, da lahko a, pripravimo poročilo računskega sodišča, ki smo ga pripravili na začetku leta 2016. Naslov poročila je Boj proti otrofikaciji v Baltskem morju. Naša glavna ugotovitev je ta, da potrebujemo nadaljne in bolj učinkovite ukrepe. Yeah, Eutrofikacijo povzroča prekomerni vnos eh, eh, hranilnih snovi, kot sta dušik in pa fosfor. Glavni simptomi so um, toksično cvetenje alg, eutrofikacija zmanjšuje biotsko raznovrstnost, eh, zmanjšuje ribje staleže in pa um, pri prispeva k razvrednotenju morja. 90 odstotkov Balckega mora še vedno trpi zaradi eutrofikacije, čeprav se pojavljajo tudi nekateri pozitivni znaki v določenih območjih. Uh, vir onesnaževalcev je uh, iz, prihaja iz dveh virov, torej gre za difuzno onesnaževanje iz, uh, uh, iz um, kmetijstva in pa točkovni viri, eh, kjer je glavni vir onesnaževalcev odpadna voda. In to smo preučili v naši reviziji, torej eh, preučili smo področje kmetijstva, bolj podrobno v Latviji, na Polskem in pa na Finskem in pa urbane odpadne vode na Polskem in pa v Latviji. Poleg tega eh, smo pregledali evropsko zakonodajo in pa ukrepe Evropske komisije to so štiri najbolj pomembne direktive, ko gre za te hranilne snovi. Gre za direktivo o nitratih in pa direktiva o urbanih odpadnih voda. Tukaj gre za specifične vire onesnaževanja. Ti dve direktivi zastavljata mejne urednosti za celotno Evropsko unijo. Ampak dejansko to ni vedno dovolj za Baltsko morje, ki je zelo občutljivo morje. Eh, regionalna konvencija za morje iz Helsinkov je predlagala še strožje standarde, strožje kot v direktivah, poleg tega smo uvedli eh, cilje zmanjšanja teh snovi za vse države, ki obkrožajo Balsko morje, tudi za Rusijo. Direktive iz tega tisočletja pa im imata drugačen pristop, upoštevata ekološke, okoljske standarde kot izhodišče, kar pomeni, da če želite doseči dober standard okolja, je treba sprejeti vse ukrepe, ki so usmerjene v to. Uh, predvsem so pomembna orodja, recimo upravljanje z eh, rečnimi strugami. Tudi na ta način lahko zmanjšamo onesnaževanje Baltskega morja. Naš, eh, naše glavno vprašanje je bilo, ali so bili ukrepi Evropske unije učinkoviti pri zmanjšanju nutrientov v Baltskem morju in splošna ugotovitev je bila ta, da so ti ukrepi privedli zgolj do omejenih učinkov. Eh, ko gre za kmetijstvo, smo ugotovili številne pomankljivosti eh, pri eh, imenovanju območji, eh, ki so ranljivi za te nitrate. Prav tako tukaj ukrepi in programi niso vedno dovolj učinkoviti in ko gre za financiranje ti ukrepi podeželskega razvoja niso vedno usmerjeni v najbolj prizadeta območja. Kar se pa tiče dobrih novic, smo ugotovili, da je prišlo do izboljšav v novem programskem obdobju 2014-2020. pri zbiranju urbanih odpadnih voda smo ugotovili, da samo dve države članici polno izvajata direktivo. V času eh, naše revizije na polskem, kljub velikim investicijam, ki jih je sofinancirala Evropska unija, eh, je izvajanje direktive še vedno zelo pomankljivo. Ocena komisije uh, glede izvajanja te direktive pa je prav tako uh, Eh, prišla z veliko zamudo. No, eh, kar se pa tiče dobrih novic, eh, pregledani obrati v Latviji in pa na Polskem so bili učinkoviti, smo pa ugotovili, da ni jamstva za njihovo finančno vzdržnost in nekateri obrati so bili tudi preveliki. Poleg evropskih držav sta Rusija in pa um, Belorusija, države, ki spadata v uh, območje zajemanja uh, eh, Balskega morja, tam obstajajo določeni projekti, ki so lahko stroškovno učinkoviti, uh, saj je z njimi enostavno doseči zmanjšanje prisotnosti teh uh, snovi. No, uh, prispevek Evropske unije je tukaj bil precej omejen. Dobra novica je recimo, um, predelava odpadne vode iz, eh, svet, iz eh, St. Petersburga, vendar pa pogosto ti postopki trajajo predolgo. Uh, obratov tudi ni dovolj, čeprav so tisti, ki obstajajo, morda stroškovno učinkoviti. Preučili smo tudi Evropsko strategijo za uh, Baltsko regijo, to je ena izmed makro. Uh, izmed strategij za makro regije, ki so bile uh, sprejete v letu 2009. No, eden izmed ciljev je tudi to doseči čistejšo vodo v Baltskem morju. Um, makroregionalna strategija ne predvideva svežih sredstev, skuša pa bolje kanalizirati sredstva in jih prilagajati potrebam te makroregije. Ugotovili smo tudi, nekaj pozitivnih strani, recimo eh, vodilne eh, projekte, ki so poskrbeli za boljše sodelovanje med okoljem in pa kmetijskim sektorjem. Obstaja pa tudi kar nekaj povezav med programi kohezijske politike in pa to strategijo oziroma se je to okrepilo v sedanjem programskem obdobju. Eh, vseeno pa smo ugotovili, da dodana vrednost strategije Mm, da je dodana vrednost strategije pri zmanjšanju vnosa hranil eh, v tem trenutku. Eh, je to težko oceniti. Eh, no, ehm, države članice lahko za pomočjo ukrepov za zmanjšanje odpadnih voda najbolj znižajo vnos hranil v vode. Pri tem je treba zastaviti izmedljive cilje za zmanjšanje količine hranil. Ko gre za ukrepe na področju kmetijstva, bi to morali usmeriti v najbolj tvegana območja. Morali bi eh, določiti območja, ki so posebej hranljiva za osnaševanje, zahranili in pa prilagoditi ukrepe za tista območja, kjer so ti ukrepi najbolj potrebni. Potem morali bi tudi um, okrepiti učinkovitost sektorja uh, upravljanja z odpadnimi uh, vodami. Tukaj bi morali biti bolj ambiciozni, kot pa so cili, ki so zastavljeni v v a, eh, direktivi in morali bi tudi a, eh, poskrbeti za bolj učinkovito infrastrukturo obratov za odpadne vode. Hvala lepa za ta pogled računskega sodišča. Ja, vse skupaj je precej ogabno, moram reči. Potem a, eh, imamo tukaj še predstavnico komisije. Tukaj je zapisano, da je z nami gospa Leroy. Ne vem, kdo bo govoril v imenu komisije. <clears throat> Uh, Hvala. Sem Matjaš Margan uh, iz Generalnega direktorata okolje. And, uh, Hvala, da ste organizirali razpravo o tej pomembni temi. Jaz bom tukaj govoril v, dvojnem, v dvojni vlogi. Najprej pa. Uh, sem tukaj zato, da predstavim uh, poglede Helkoma. Tako da sem tukaj v dvojni vlogi. Zahvaljujem se računskemu sodišču za predstavitev ugotovitev računstavi, kako nekatera izmed vaših priporočil že izvajamo. Tako. Iščem pravi posnetek. So, thank you very much. So just this is uh, a little um, scheme that shows. Ja, to je schema, ki prikazuje uloge različnih evropskih instrumentov, kar nekaj jih je omenjala tudi predstavnica računskega sodišča. Jaz bi se želel osredotočiti največji problem. Uh, um, Razpršeni vnos, predvsem iz um, kmetijstva, tukaj smo že v obdobju 2014-2020 uvedli bolj stroge kriterije na področju programov razvoja podeželja. Se pogovorili o tem, kakšne programe bi sprejeli na področju skupne kmetijske politike in pa tudi na področju kohezijske politike. Potrebujemo v prihodnost usmerjanje instrumenta, bo igral tukaj pomembno vlogo. In pa potem eh, direktiva o um, obravnavi urbanih odpadnih voda. Tukaj se Eh, pripravili smo poročilo o izvajanju, potem, ko smo dobili poročilo računskega sodišča in lahko rečem, da večina evropskih, da se izvajanje v večini načrtuje revizijo te direktive, tako da boste verjetno v kratkem povabljeni javnim posvetovanjem. Res je treba preučiti, ali je ta direktiva še vedno primerna eh, za današnji čas. Moramo se ogledati različne vidike. Res je treba vse skupaj skrbno preučiti, zato da bomo lahko zagotovili, da bo ta inštrument še naprej učinkovit. Potem uh, Podaril bi tudi pomembno, eh, nekoliko bolj neformalno delo, torej sodelujemo z OECD. OECD nam pomaga pri oceni potreb po investicijah in pa kratko omenil še eh, dva okvirna inštrumenta, direk, okvirna direktiva o vodah. Tukaj gre za bolj eh, celostni pristop k upravljanju voda in pa zelo pomemben inštrument je tudi Eh, načrt za, za upravljanje po reči. Eh, no in ko bomo preučili ta, inš, ta dva inštrumenta, bomo videli, ali države tukaj zastavljajo podo, eh, primerne cilje, ali so ukrepi stržkovno učinkoviti in pa tako naprej. In pa potem še. Uh, To je prav tako celostni inštrument, preučujemo poročila držav članic na tem področju in upam, da bomo še letos poleti lahko objavili naše ugotovitve v zvezi s tem. Tako da ehm, na voljo nam bo kar nekaj novih dokazov za tudi problemi. Poročevalec je prej omenil eh, vprašanje financiranja. Ne bom govoril o številkah, ampak zavedite se moramo dejstva, da ulaganje v um, infrastrukturnega stanja in pa uh, življenskega standarda ljudi, če torej uh, poskrbimo za čistejšo vodo za njih. Samo še nekaj končnih točk, preden predstavim delo v Helkomu, torej direktiva o nitratih je misija objavila poročilo o izvajanju te direktive, tako da to bo še eden izmed pomembnih delčkov tega mozaika. Kot sem povedal že prej, eh, se ob Balskem morju nahajata tudi Belorusija in Rusija. No, ruske regije imajo še vedno večje okoljske izzive kot njihove sosednje regije. Helkom, ki je mednarodna organizacija, je v tem smislu zelo pomembna institucija. Tukaj lahko vidite zastave držav, eh, ki so članice Helkoma. Helkom je bil rentna, takrat smo imeli eh, različne države članice, ki so bile takrat še del Sovjetske zveze, potem članica je bila tudi Nemčija. Eh, ta institucija je nastala torej v času hladne vojne in uh, je združila države, katerih skupni interes je bilo zaščititi njihova skupna morja. Oma tukaj v Bruslju in veseli smo bili, da smo eh, lahko sprejeli skupno stališče, da je treba narediti več, da je treba pospešiti ukrepe, da je treba izvajati obstoječe inštrumente in da moramo za prihodnost zastaviti ambiciozne cilje. Tako da me veseli, da smo sposobni to še naprej. Eh, to je tudi eh, pomembna pomembno se Helkom osredotoča tudi na okolje, potem združujemo tudi uh, znanstveno skupnost, uh, ta je izredno pomembna, napredna, preverja določene ukrepe, nima pa uh, polnih pristojnosti na področju izvajanja, podobnih kot jih imajo recimo države članice, ko izvajajo evropsko zakonodajo ali pa podobne pristojnosti, kot jih ima komisija pri izvajanju svoje naloge varuha pogodb. Pomembna točka z evropske perspektive je tudi to, da smo se skup ključnih ciljev. Cili so podobni kot v evropski zakonodaji, se pravi, skušamo doseči dobro, dobri okoljski status ob začetku naslednjega desetletja. Kar se pa tiče eutrofikacije, no, o tem bodo verjetno kaj veliko gre za. Eh, zmanjšanje vnosov hranil, nutrientov. Ja, ne bom rekel, ne bom govoril o tem, kaj je tukaj znanstveno gledano izvedljivo. Je pa prav gotovo pomembno to, da zastavimo cilje, da smo tukaj ambiciozni. Ampak ob zaključku moram povedati, da se še učimo, kako doseči te cilje. To je zanimivo. eksperiment, ki bo prav gotovo koristen za države članice v prihodnosti. Potem eh, tukaj bi povdaril, da smo pri preučevanju številk vključili dodatni dve leti, podatke iz dodatnih dveh let eh, teh podatkov računsko zvečo ni imelo na voljo, uspeli smo doseči 24-odstotno zmanjšanje fosforja in pa 22-odstotno zmanjšanje dušika v zgoraj omenjenem obdobju. Gre za enako obdobje. Gre za obdobje, v katerem je BDP baltskih držav rasel. Tako da je pozitivno to, da vidimo, da smo uspeli zmanjšati ta hranila, kljub temu, da je to bilo obdobje povečanih gospodarskih aktivnosti v teh državah. Potem eh, nekaj ukrepih za vidika eh, tistih, ki spremajo politike. Torej, Sprejeti so bili določeni ukrepi, ampak morda ti niso dovolj obsežni. Razumeti moramo tudi to, da se učinki teh ukrepov pokažejo šele čez nekaj časa. Tukaj ne gre za izgovore, eh, to je pač eh, dejstvo. Potem eh, skrbi nas tudi, skrbijo nas tudi novi pojavi, ki bi lahko um, zaostrili negativne učinke, recimo pospešena atrofikacija zaradi um, rasti temperature v Baltskem morju. Uh, no, imamo pa tudi nekaj razlogov za optimizem. Tukaj lahko vidite prikaz učinka skupnih ukrepov zgoraj lahko vidite uh, posledice skupnih ukrepov, pet eh, so pozitivni učinki, z rumeno so označeni neutralni učinki in pa z rdečo negativni učinki. To pomeni, da cilji še niso bili doseženi. No, eh, na spodnji tabeli pa lahko vidite prikaz nacionalnih ukrepov, gre torej za ukrepe, ki so jih sprejele države članice, zato da bi prispevale k izboljšanju stanja. prinesejo daljnosežnejše rezultate kot pa zgolj nacionalni ukrepi. Dobra novica je ta, da se je. da smo uspeli doseči pozitivne posledice, tudi torej, da smo uspeli prispevati k zmanjšanju eutrofikacije. Tako v primeru enostavne poceni ukrepe smo že začeli izvajati, to moramo razumeti, da smo torej prišli do točke, kjer bodo nekateri ukrepi se postali dražji. Tukaj lahko vidite primere obravnave odpadne vode. No, seveda pa moramo analizirati tudi učinkovitost nacionalnih ukrepov. Eh, v zvezi s tem potrebujemo te analize bodo koristne tudi pri posodabljanju tega akcijskega načrta za Baltsko morje. In pa še zadnja točka v okviru Helkoma. Ocena je, da letno izgubimo. Iz tega izhajajo pomembne gospodarske izgube, izgubljene priložnosti in tako naprej. Torej, če zaključim, v kar največji meri zlasti v luči podnebnih sprememb, ki bodo potencialno še poslabšale situacijo v naslednjih. Vmes pa razmišljamo, kaj smo dosegli in zakaj nismo dosegli zastavljenih ciljev. Obaro, morda bi bilo dobro, da bi se naučili kaj dragocenega, kakšno lekcijo, ki bi jo lahko prebili v naslednjem večletnem finančnem okviru pri naslednjih uredbah bolj pozitivnih rezultatov, čeprav so bile določene, dolo, neke dosežene določene manjše izboljšave, recimo v način. In mislim, da bi morali te cilje enostavno doseči znotraj okvira obstoječih uredb. Na to je vezano še eno vprašanje. To je zelo težko pojasniti evropskim državljanom, leta 1991, eno iz 2000 in zadnjo iz leta 2008. Moje frustracije so jasne, ampak. Tudi sama sem se uvrstila na seznam govornikov. Zanim, zahvaljujem se za zanimive predstavitve. Mo za določene države v Baltiku. In pa drugo vprašanje. Rusija kako je z eh, vnosi teh hranil eh, v Baltsko morje iz Rusije in pa iz Belorusije. Kajti nima smisla, da si evropske države prizadevajo za zmanjšanje vnosa hranil iz ehm, Rusije in pa iz Belorusije. Kajti nima smisla, da si evropske države prizadevajo za zmanjšanje vnosa hranil, ehm, druge pa ne. Tako da me zanima ta bilanca, ko gre za vnos teh uh, nutrientov. In imam podobno vprašanje kot kolega Sarvama v zvezi s Polsko. Kaj je krivo za to, da ukrepi, ki smo jih sprejeli v primeru Polske, recimo naprave za čiščenje voda in tako naprej, zakaj to ni imelo določenega učinka in koliko časa bo to trajalo? besedo dajem komisiji in potem računskemu sodišču. Najlepša hvala, prav gotovo ste mi zastavili težavno vprašanje, ampak skušal bom na nje odgovoriti. Spoštovana gospa predsednica, začel bom z zadnjim vprašanjem. Mislim, da bo to še posebej težavno vprašanje, na katerega bo se verjetno bolje odgovorila naslednja govo učinke presežka hranil. In ocena z ministerskega sestanka je jasno podala informacijo, da je še vedno zelo velik del Balskega morja v tej fazi zmanjševanja To je zelo plitko morje, ampak takšna je pač situacija. Moramo biti iskreni, to je bilo področje, ki je gospodarsko aktivno že stoletja, gosto poseljeno in s takšnimi dejstvi se pač soočamo, tega ni mogoče prikriti. Situacija je v tem smislu precej težka. Smo pa Helkoma, pa tudi pri sami pomorski direktivi. Vemo, da je eutrofikacija zelo velika težava, to vpliva tako na rodovitnost ali pa plodnost ribjih staležev na celotnem območju, ki ne morejo biti biotsko produktivne. Obenem pa je treba razmišljati, kaj lahko storimo, da vzpostavimo čim bolj odporen pomorski ekosistem. To je to vprašanje, ki je najbolj težavno. Na to pa še naslednje vprašanje, zakaj se vedno zaziramo nazaj, zakaj potem gledamo v prihodnost, nikoli pa ne opazimo, da smo kaj dosegli. No, dejstvo je, da si moramo ogledati vedno poročila, ki bodo naj v tem smislu vedno izhajamo iz zaziranja v preteklost. Ampak tako kot smo povedali že leta 2016, lahko tudi zdaj ponovim. Dejstvo je, da vse institucije sprejemajo finančna pravila in programe. Finančni predpisi, na katere se sklicujete v okviru programov za razvoj podeželja, imajo različne cilje, povečanje. Tega se zavedam, to smo tudi upoštevali in trenutno še potekajo tudi notranje razprave, v okviru katerih skušamo vsem akterjem jasno predstaviti svoje ugotovitve in svoje podatke. Skušamo jim predstaviti, kaj se dogaja z morem, kakšni so vnosi hranili in zelo informirani pri tej razpravi. Seveda pa nimam dovolj pristojnosti, da bi se loteval vseh vidikov, gre pa tukaj tudi za različne plasti ekonomske in človeške dejavnosti in tukaj gre za precej strnjeno razpravo. Ni jasno, torej, kje se določena dejavnost, se trudimo po najboljših močeh, skušamo financirati pozitivne dejavnosti, skušamo pritiskati na tiste negativne dejavnosti z uvajanjem pogojev in skupaj mislim, da bomo dosegli veliko več napredka kot posamično. In to je jasno tudi, če primerjamo današnjo situacijo, situacijo pred 15 leti. Če navedem direktivo o odpadnih vodah in te države članice so napredovale veliko hitreje kot pa tiste stare države članice v 15 letih prej. Imele so te nove države članice zelo visoke investicijske potrebe, ko je šlo za izgradnjo instalacij in obratov, ki delujejo lokalno tudi znotraj delovanja OECD-ja dosegamo ne le okoljske učinke, ampak skušamo razumeti tudi, kaj je ta pravi ritem za fiskalno vzdržno izvajanje ukrepov. Toliko torej lahko ponudim kot nekakšen iskren poskus pojasnila. Če mi dovolite, da se posvetujem s kolegico. bilo, če bi nam dali nekaj časa, da si to še ogledamo ali pa da se o tem pogovorimo kar v pisni obliki, dobro bi bilo, če bi vam lahko predstavil točne informacije. Če tudi pride do zmanjševanja presežnih vrednosti hranil, se to morda ne pokaže takoj. Imamo pa tukaj tudi strokovnjake, znanstvenike, ki bodo obdelavo urbanih odpadnih voda, kjer so obrati dosegli tudi zdravstvena priporočila iz direktive ali pa jih celo presej v vzhodnem delu Finskega zaliva in tudi to bodo lahko potrdili znanstveniki. Pa še kmetijstvo, le en primer kamnine, ki so občutljivi lahko tudi ovira za doseganje ciljev z ukrepi. Moramo poštevati, tako ukvarjamo in še vedno nismo dosegli toliko napredka v tem smislu, kot bi si želeli. Gospod Margaj, delave odpadnih voda predlagali tako imenovani master plan, nekakšen krovni načrt, ki vsebuje tudi zamisli za, seveda, če poskrbijo za ustrezne upravne reforme kar pomeni, da morajo določene pristojnosti z regionalne mogoče doseči boljše rezultate, na osnovi katerih se lahko hitreje odzivamo in tako dalje. Zdaj pa še ključna sporočila s Helkoma in z vašega poročila, to bomo posebej, to so dosegli. Rusija pa je dosegla svoje cilje pri nekaterih spodnjih. Moramo obravnavati na homogen način, ampak jih lahko, ga lahko obravnavamo le po ločenih posamečnih bazenih, tega povodja. Včasih tudi nekaj. Če obstajajo statistični podatki, me zanima, torej, koliko je katera država vložila, kakšne zneske in tako naprej. To bi bilo res lepo. Nadaljujemo s programom. Drugi del. Profesor Rumborg iz Štokholma. Izvolite. The, uh, um, committee members, I have been asked. Spoštovani člani odbora, prosili so me, da predstavim raziskovalne potrebe za vprašanje eutrofikacije na Balskem morju. Tukaj je oris moje predstavitve, želel bi vam povedati, odkud prihajamo, kaj je vloga strokovnjakov, znanstvenikov pri svetovanju Helkomu. Povedal pa bi tudi, katere so večje raziskave in študije, ki smo jih upravili na Balskem morju v povezavi z eutrofikacijo. Prav tako so me prosili, naj pokomentiram tudi vprašanje financiranja različnih tematik, kako smo si to zamislili in kako financiranje deluje. Seveda gre tudi za financiranje v okviru bonus projekta Evropske unije. To smo prejeli tudi za projekt boja proti otrofikaciji. Potem pa bom predstavil tudi nekaj večjih rezultatov ter priporočil. Kakšno znane, katere podatke je znanost pridobila, kateri razlogi so bili opredeljeni za eutrofikacijo v teh povodih, kjer ljudje živi in tudi kateri so tisti izzivi, s katerimi se soočamo v priobalnih območjih, pa tudi na odprtem morju Baltika. Prihajamo iz Univerze v Stokholmu, smo centr za Baltsko morje, upravljamo terenske raziskave, veliko tudi komuniciramo smo pa tudi gostitelj Baltic Nest Instituta, torej Instituta Balskega gnezda. Smo torej osrednji centr za eutrofikacijo na Baltiku. Opravili smo tudi znanstvene izračune glede tega, v kolikšni meri je treba zmanjšati presežke hranil in v kateri državi članici, če želimo doseči okoljske cilje. Mislim, da je bil to jasen, dober zgled tega, da znanstveniki tesno. To sodelujemo tudi s Helkom, pa tudi z lokalnimi in regionalnimi organizacijami. Mislim, da je bilo delo zelo uspešno in prvič je bil znanstveni nasvet na tem področju sprejet. Helkomov proces mislim, da lahko postane tudi nekakšen načrt za druge pomorske strategije na Balskem morju. Balsko more pa je tudi v ospredju te politike v primerjavi z Sredozemskim morjem, Črnim morjem in tako dalje. Potem se bomo sredotočili tudi na stran komunikacije in informiranja. To je skupina Baltic Eye, Baltsko oko, sodelujemo z novinarji, z zagovorniki, z organizacijami in tukaj se ukvarjamo z eutrofikacijo, z biotsko raznolikostjo in drugimi temami. Eutrofikacija je še vedno ena od večjih okoljskih težav v Baltskem morju. Kaj počnemo? Oblikujemo take politične povzetke. Uh, ki zadevajo tudi vprašanje eutrofikacije na Balskem morju, to si lahko ogledate. Lahko pa se to naložite tudi z naše spletne strani. Res gre konkretno za boje proti eutrofikaciji. To so tisti jedrni ukrepi, ki jih treba izvajati in to si lahko naložite tudi v obliki političnih pozitkov. To je ozadje našega dela, tako da boste vedeli, odkot prihajamo, kakšno vlogo imamo, s čim se ukvarjamo. To ste že slišali, eutrofikacijo večinoma povzroča vnos presečka hranil, tako skopnega kot tudi same atmosfere in zaradi tega prihaja do velikega cvetenja v obliki alg. Predsednica nas je povprašala, zakaj se ta sistem tako počasi obnavlja in odziva. Na območju katega TSKG ta raka je osko grlo in približno 30 let se pretaka more od tam. Ostanki na Severnem morju pa se pretočijo v kar dveh mesecih. Tako bi lahko torej rekli, da rešitev za onesnaževanje je rečenje. To enostavno ne dela na Balskem morju, tam to traja 30 let. Potem pa še stratifikacija. Na vrhu imamo svežo vodo, potem pa bolj v globinah nekakšno sluza s to težko vodo, ki jo težko doseže kisik. Neoksidirana območja pomenijo, da tam ni mogoče pomorsko življenje in to območje je večje od celotne površine Danske. Tam torej ni nobenih eh, školk, nobenih glavonožcev, nobene više oblike tako rekoč pomorskega življenja na teh območjih Baltika. To območje se je dramatično povečalo za kar desetkrat od šestkrat v zadnjih stotih letih. Kot so omenili govorniki prej, se problematike soočamo skupaj z komisijo v okviru akcijskega načrta za Balsko more, to je zelo ambiciozni načrt. Imamo tudi formalne okoljske cilje, ki so ponazorjeni v tem prikazu, enostavno si želimo čistejše vode. To pomeni manj preseškov hranil, manj alg in pa boljše okoljske pogoje. Glede tega smo se dogovorili s strokovnjaki na Helkomu in zdaj smo tudi opravili svoje delo. Izračunili smo na osnovi pomorskih modelov tudi, kakšna zmanjševanja so potrebna v vsaki državi članici. Kaj mora doseči vsaka država članica? Mislim, da je to prav gotovo ta pozitivni rezultat sodelovanja. Helkoma na evropski ravni. Je pa Balsko more veliko bolj občutljivo kot druga pomorska območja. V tem je težava. Na to pa še financiranje raziskovanja, tako imenovani projekt Bonus, ki ste ga sprožila Evropski parlament in svet kot dejavnost člena 185 PDEU. E ne vem, kaj točno pomenijo vsi ti akronimi, ampak vem, da je 50 odstotkov denar je prišlo od Evropske unije, 50 odstotkov pa so financirani v držav članic. Približno 100 milijonov evrov smo torej porabili za raziskovanje na Balckem morju. In vprašal, vprašal sem svoje kolege iz Helsinkov eh, na sekretariatu bonusa, kakšni so zneski. Približno 35 milijonov evrov je bilo porabljenih za balske vprašanja in eutrofikacijo, približno tretjina vseh zneskov. To je zelo veliko, glede na to, da gre za desetletno obdobje, tudi Rusija pri tem sodeluje in mislim, da to res odraža dobro sodelovanje z ruskimi strokovnjaki. Včasih je bilo težko zagotoviti strokovnjake iz Rusije, saj niso bili deležni evropskega financiranja, tako kot drugi, ampak z veseljem smo jih vključili v ta projekt. Rusija je seveda zelo pomembna, tudi znanstveno gledano je pomembno, da so z nami. Potem pa še rezultati, te zneske ste si lahko gledali že prej, tukaj so tudi prikazi rezultatov v povodjih. Tukaj se moramo nekoliko osredotočiti na razloge eutrofikacije, to rumeno območje, to so obdelovalne kmetijske površine. Nemčija, Danska, Balske države in tako dalje. Na severnem delu pa je veliko manj kmetijskih dejavnosti, manj kot 10 odstotkov. Polska, Nemčija, Danska 60 odstotkov. Razloge so večinoma v tem južnem delu, ko gre za kmetijsko delovanje. Potem lahko vidimo upad hranil v zadnjih desetih letih, potem pa še daljši trend po tem vrhu v 80-ih letih prejšnjega stoletja, potem pa smo bili priča precejšnjemu upadu presežkov hranil. Veliko smo že dosegli, zdaj pa še to vprašanje, o katerem se moramo pogovoriti, zakaj je napredek tako počas, tukaj pa gre za strukturno težavo. Gre za nekakšen potek procesa pri hranilih, kaj smo se naučili v zadnjih letih, več milijonov ton hranil se unaša v povodja, to so te puščice iz zunjenega dela prikaza, tukaj gre za gnojila pri hrani in krmi. Te snovi vstopijo v povodja in tukaj imamo tudi številke 70 odstotkov vsega predelka, ki se ga podere v batskom območju, je namenjega le živinoreji. Proizvodni mesa, tako rekoč, In to je ta velika težava, o kateri se moramo pogovarjati tukaj. Dokler imamo to strukturno težavo, se bomo morali soočiti tudi s problematiko eutrofikacije. In dokler se bo to nadaljevalo, se bomo morali sredotočiti na balsko območje kot občutljivo območje. Živali na balskem morju proizvedejo trikrat več gnoja in pa iztrebko na balskem območju kot pa ljudje v kanalizacijah. To je torej ta prikrita težava, o kateri se treba pogovarjati. In dokler imamo kmetijsko politiko, ki pravzaprav uspeva na osnovi tega, seveda pridelajo več iztrebkov, gnoja, potem pa ne vemo, kaj naj s tem naredimo. To nas veliko stane, ne vemo, kako naj to naredimo, čeprav vemo, da je to. Povečane so bile aplikacije neorganskih gnojil v povodih v zadnjih desetletjih od leta 1000 s 3000 ljudmi ali pa naselje s 3000 ljudmi. To je torej tista prekirita problematika, o kateri se moramo pogovarjati. Potem poznamo nekatere ukrepe, ki so dobri. Omenjali ste dansko skladiščenje gnoja, je tehnika, ko izvajamo precizno, natančno uh, gnojene, poznamo vse te različne tehnike, vemo, kaj lahko storimo, ampak moramo se soočiti s strukturnimi težavami na kmetijskem področju. Pa še en prikaz, Danska je storila veliko, so pa na zelo visoki stopni tega diagrama, boh svinine. Tukaj si lahko gledamo žarišča, te žarišne točke in to je zelo zanimivo, saj potem jasno vemo, na no, katera območja se moramo sredotočiti. To pa je znano le za Dansko, ne pa za druga območja. To je torej nova raziskovalna potreba. Potem pa še priobalna območja, priobalne morje, tu pri obdelavi odpadnih voda. V teh območjih posovih alg in pa školk pa smo prišli tudi večji funkcionalnosti, saj ti pomorski organizmi lahko delujejo tudi kot filtri In naučiti se moramo tudi v smislu, te prikaze sem vam že pokazal, sploh v primeru škodljivih modrih alg in pa cvetenja, ki se pojavi vsako poletje. Spreminja se tudi prehrambena veriga, ko se ozano zagotavljajo ribim staležem. In morda bi lahko zmagovalec bila trska in sled, neka druga ribja vrsta pa bila obsojena. Potem pa zapuščina teh hranil, približno 30 let se nabira oziroma zadržuje voda v Balskem. Fosforja je tukaj. Mislim, da se zdaj iz rek ta hranila odvajajo se pa iz centralnega bazena Baltika to zmanjšanje vrši veliko počasneje. Toče, kje v teh povodih se je treba tega lotevati, ali na polskem šleziji ali pa na obali. Kam se moramo sredotočiti? Mislim, da na voljo nimamo dovolj dinamičnih modelov za to, da bi lahko oblikovali posamične ukrepe. Vemo, da je gnoje ta prikrita težava, o kateri je treba govoriti, ampak koliko ali pa kako dolgo bo trajalo, preden bomo zabeležili kakšen pozitiven napredek na Balskem morju. Potem pa še biotska raznolikost in funkcije ekosistemov na Balskem morju so slabo opisane in moramo jasno oceniti tudi ravnovesje med modr. Še veliko več cvetenja bo v prihodnosti. Najprej moramo bolje spoznati tudi to zapuščino hranil v usedlinah. Zato pa še to financiranje v okviru programa Bonus, ki je bilo bistvenega pomena za nas, to je bil zelo uspešen projekt, se bo zdaj izteklo. In slišali smo tudi predlog, da naj bi se osnutek v povezavi s tem, lahko govorim tudi v imenu znanstvene skupnosti, ko pravim, da bi številni toplo pozdravili, če bi se ta model financiranja, ki združuje, pa so financirane tako Evropsko unijo kot eh, nacionalna raven, nekaj dobrega. Potem pa še znanstvena komunikacija, s tem se vedno več. Še nikoli ni pristopil k menu in povedal, imam nove ugotovitve, rezultate in morate jih slišati. Tudi znanstveniki se morajo truditi posredovati ugotovitve na razumljiv način. Hvala. Ja, hvala lepa. No, uspelo vam je, da zdaj mi to razumemo. Najlepša hvala. Neposredno vprašanje. Če se. je morja manj. Ne, ne, to ne pomeni, da bo. Ki je gospod Korpinen iz eh, Finskega okoljskega instituta. Izvolite. Hvala, gospe in gospodje. V tej predstavitvi bom najprej podal pregled eutrifikacije, na to pa bomo govorili o trendih glede vnosa hranil, predstavil bom različne ukrepe, kaj je bilo storjeno, kako uspešni smo bili in kakšni so dokazi za to. Včasih pravijo, da se znanstveniki nikoli ne strinjajo, ampak jaz se popolnoma strinjam s tem, kar je povedal Kristof. Zelo lepo je predstavil situacijo. Torej, Balsko morje je eutrificirano to drži. Helkom je predstavil integrirano oceno eutrifikacije, to je nekaj popolnoma novega. Jutri v Litvi poteka zasedanje Helkom, tam bodo potrdili ocene eutrifikacije. Tukaj so predstavljene samo finske vode, ampak zadeva je podobna povsod drugod. Rdeča barva pomeni, da stanje ni dobro. Vendar metoda, ki jo uporabljamo, uporablja več kazalnikov. Zadeva bi lahko bila nekoliko drugačna, če bi pogledali posamezne kazalnike. Naprimer, tukaj govorimo o fauni. Zelena barva pomeni, da prevladuje dober status. To je en ekstrem ocene eutrifikacije drugi ekstrem pa je kazalnik fitoplanktona in klorofila. Tukaj je stanje res slabo. Stanje pa je pač neki umis. Slišali smo že, da dolgo traja, da se ta trend spreobrne. Omenjena so bila skladišča hranil v dnu morja. Ampak eh, prej smo govorili o vnosu hranil, zdaj pa bomo to preučili nekoliko bolj podrobno. Na levi strani lahko zdaj vidite zmanjšanje dušika in na desni zmanjšanje fosforja. Večji kot je simbol, večje je bilo zmanjšanje. Na desni lahko vidite, da je pri fosforju največji simbol v finskem zalivu. Tam je prišlo do 50 odstotnega zmanjšanja med koncem 90-ih in letoma 2012 in 2014. Skoraj v vsakem podhodu bazenu je prišlo do zmanjšanja, razen v zalivu Rige. Tam se je vnos povečal. Spodaj lahko vidite, kakšen je vnos hranil skozi daljše časovno obdobje. V 60-ih, 70-ih, 80-ih, 90-ih je to naraščalo, potem pa smo dobili priporočila Helkoma, direktive EU in podobno. In prišlo je do velikega zmanjšanja ciljev, še nismo dosegli, kakor smo slišali prej. Vidite lahko dober primer, ki razlaga, zakaj je bilo zmanjšanje v Finskem zalivu tako veliko. To je obrad za predelavo odpadne vode v St. Petersburgu, To je res velika zgodba o uspehu. To razloži velik del zmanjšanja v finskem zalivu, ne pa vse. Na tem diapozitivu lahko vidite mesta, ki so točkovni viri fosforja, gre za odpadke, ki se usmerjajo v morje. To je bil projekt v ruskem zalivu na finskem. Izvedli so prej omenjen projekt in ugotovili so, koliko dejansko uhaja v finski zaliv. Ko je bila zadeva izpeljana, so za več kot stokrat zmanjšali vnos v morje. Če si pogledamo Balsko morje v celoti, lahko vidimo, da je prišlo do 20-stotnega znižanja fosforja. Gre za torej, zmanjšanje za eno petino biološko razpoložljivega fosforja. Najbolj učinkovit to odstranjevanje onesnaževanja je izboljšanje stanja pri točkovnih virih. Obstajajo še nekateri elementi. Obstajata dve zalogi odpadkov fosfogipsijuma to je na polskem. Prav tako se zavedamo, da obstajajo določene občine v področju zajema, kjer bi lahko ukrepe še ukrepili in izboljšali, prav tako bi lahko odstranili fosfor tudi drugje, še posebej v severozahodni Rusiji. Tam je kar nekaj majhnih mest, kjer je čiščenje odpadnih voda slabo zasnovano. Difuzni viri so nekoliko bolj težavni. Običajno so viri tega reke, mi pa seveda poskušamo storiti vse, kar lahko. Ta fotografija je fotografije reke Dolgava. Reka teče skozi območje Rige. Spomnite se, da tam v razpršenih virih je možnost, da ukrepimo prizadevanja. Vendar dokazi glede usmokrišča in uh, tamponska območja samo omejeno vplivajo na izboljšanje kakovosti vode. To ima bolj ekstenzivne. Do zmanjšanja prišlo le tam, kjer se je zmanjšalo prili, zato da bi odstranili hranila iz morja. Vidite pa tudi, koliko bi to stalo na kilogram fosforja. Snov, ki temelji na kalciju, je zelo reaktivna in morda bi to lahko uporabili, ampak temu bomo prišli kasneje. Se do 60 odstotkov fosforja mogoče odstraniti z to metodo. Na desni strani imamo ribogojnice. V Baltskem morju so to običajno kletke v morju gija. Moje vprašanje je naslednje. Ali res lahko uporabimo takšno strategijo za to tehniko, ki tu mere? Če sklenem, moji sklepi so preprosti. Prvič, največ bomo za denar dobili vire, tam je breme največje, vendar posvetiti bi se morali trem rekam prav tako moramo vedeti naslednje. Ker se veliko uporabljajo gnojilo, je prst. No, hvala lepa, predsednica je morala na telefon, nujno, zato bom jaz zdaj predsedoval. Sebi bom dal besedo, ker sem poročil lahko konkretno predstavljamo, kako bi lahko vaše delo predstavljal. Gospod Korpinen, gospod Humburg, nekaj me zanima. La in zakonodajo me zanima, kaj bi vi navedli kot tri glavne prednostne naloge. Itvi. Sam nisem znanstvenik za kmetijstvo, ampak v drugem stebru SKP mislim, da se govori potrebovali bolj uravnoteženo kmetijstvo kmetije bi morale biti bolj vse stajajo načini za prevoz gnoja do 30-40 km, potem je zadeva predraga. Ampak če bi se to seveda za strukturno stališče in sicer, mm, kar zadeva tretje vprašanje oziroma tretjo prednost Hvala, gospod Korpinen. Izvolite. Ja, težko bi dodal še zdaj tri k tem, ki smo jih pravkar slišali, ampak eh, če ponovim to, kar sem povedal v zvezi z točkovnimi viri, posvetati, posvečati bi se morali tem. Vse države okrog Baltika lahko nekaj storijo za to, da izboljšajo stanje, tudi na severu, na finskem in na švedskem lahko izboljšamo čiščenje odpadnih voda, še posebej kar zadeva dušik. V predstavitvi Kristofsa pa smo videli, da je kmetijstvo glavni vir hranil in to ni enakomerno porazdeljeno. To je prav gotovo eden od pomembnih vidikov, zato bi se lahko posvečali tudi temu v tem balskem okviru. One more, one more. Samo še en komentar, če bi to reciklirali v kmetijski sistem, bi skoraj izpolnili. Ba je pač tako, da mora kmet preživeti, ne smemo kriviti kmetov, kmetje potrebujejo našo pomoč, potrebujejo vire, zato da bo to. Ja, Ja, Kaj lahko zakonodajalec stori glede tega, da ne bi več toliko gnoja ohajalo v odpadne vode? Potrebujemo kakšna pravila ali podtalnice? To težavo povzročajo problemi s kmetijstvom. Na eni strani imamo masivno živinorejo, na drugi strani pa masivno živinorejo pridelavo in gojenje rastlin. Gnoj srnika ustaja, ampak s tem so seveda povezani stroški, vendar to moramo storiti, kajti drugače bo končni uporabnik moral za to plačati zaradi vedno večjega števila hranil v podtalnici. To je to. Hvala. Hvala, predsednica. Če imamo živinore, imajo posebna območja, kjer pač odlagajo ta gnoj. In vprašanje je, ali ne bi bilo treba omejiti velikosti teh kmetij. Drugič, zorejo naprimer in obdelavo pol in to je ločeno. Poljedevci trosijo anorganska gnojila, zato da bi imeli čim večji eh, pridelek. Tisti, ki gojijo živali, pa ali ničesar. Poskrbeti moramo, da bodo tudi države kandidatke vedele, da morajo biti vode očiščene. Ampak pogosto ni bilo vprašanje, kako velika je čistilna nabilitev. Ti sistemi je v zelo slabem stanju in odpadna voda gre pač v kanalizacijo, potem pa ponikne v prst, zato ker je preprosto zmanjkalo cevi. Tako je bilo tudi v Berlinu v 90-ih. Mislim, da nimamo nekega skupnega odbor kont smo bili leta 2012 v Kaliningradu, mislim, da takrat smo še imeli partnerski sporazum z Rusijo in veliko denarja je bilo uporabljenega, zato so nam bili Rusi hvaležni. Kaliningrad. Odpadne vode niso šle več neočiščene v Balsko morje. Rusija je pomembna, ampak eh, zdaj nimamo več z njimi povezav, v tem smislu mislim, da je to velika pomankljivost. Povedati pa moram naslednje. Leta 2009 sem bil poročevalec v Senci za regijo in kot model za to, kako se obravnavajo makroregije. Problemi z Baltskim morjem so znani, gre za eutrifikacijo, potem pa tudi obremenitev zaradi ladijskega prometa. Severna morja se je dobro izkazalo, kaj ti Evropske unije, z Rusijo pa smo imeli partnerski sporazum. Vendar, v praksi bomo imeli uspehe le, če bodo vsi opravili svoje delo. In države morajo, iske države in poskrbeti moramo, da se bo dejansko kaj premaknilo. Zaenkrat pa smo imeli samo nekaj konferenc, vsak pa zadeve izvaja po svoje. Naslednja tema bi bilo ribištvo in bomo poroti vzrokom in to skupaj. Makroregionalna struktura nam omogoča ustrezen pristop če seveda vsi udeleženci pokažejo pripravljenost, da se držijo za. Hvala lepa, to je jasno in upam, da ne bomo zdaj spet potrebovali deset let, preden bomo dobili kakšne bolj želujem, gospod Toreson, WWF, izvolite. Good afternoon, everyone. And, uh... Lepo pozdravljeni vsi skupaj, hvala, da ste me povabili na to zanimivo delavnico. Eh, z veseljem sem poslušala predhodne govornike, eh, izpostavili so ga nekaj zanimivih tem in teh se bom dotaknila tudi sama. Brez nadaljnega. Samo za ozadje predstavljam eh, Balski ekoregionalni program. Eh, se pravi, povezujemo se na, na regionalni ravni, to počnemo v Baljski regiji že od zgodnih 90-ih let eh, in tukaj so, naštete, so našteti uradi WWF v eh, Baljskih državah, v naših sosednjih državah in pa tudi v St. Petersburgu v Rusiji. Zavzemamo se za uh, trajnostno upravljanje Baltskega morja. Govorili smo že o Baltiku, o njegovih posebnih značilnostih, o tem, kako kompleksen je ta ekosistem. Torej, soočamo se z pritiski iz področja ribištva, tudi iz področja kmetijstva in vse to seveda vpliva na ekosistem v Baltskem morju. In ker je to morje tako občutljivo, kakor je povedal tudi Kristof in ker je ta eh, cikel obnove zelo počasen, eh, Bi želela povedati, da je vse med seboj povezano in da ima tudi človekov vpliv uh, tukaj zelo velik učinek. Zbirno območje je štirikrat večje kot Balsko morje samo. Torej gre za res ogromno področje na kopnem, ki vpliva na Balsko morje. Zato je treba razumeti to razsežnost, da ublažimo učinke eutrofikacije. Nekako moramo tukaj zapolniti vrzeli in pa se posvetiti posamečnim sektorjem. Ni treba več veliko govoriti o eutrofikaciji, jasno smo povedali, da je to eden izmed največjih problemov in da k temu najbolj prispeva predvsem kmetijstvo, to je običajni pogled uh, cvetenja alg v Baltskem morju, stranski učinki so seveda tudi. Uh, anoksični pojavi, torej eh, bakterija, bakterija je do te eh, alge, potem to prenesejo na morsko dno in zato prihaja do, mor, do mrtvega morskega dna. Tukaj lahko vidite polenovko, eno izmed naših najpomembnejših komercialnih rib, ki ne gre posebno dobro, staleži so v kritičnem stanju. Običajni Običajna polenovka bi morala biti takšne barve, kot vidite, stransko plavut. Eh, to smo ulovili v Bunholmu, v območju, ki je anoksično, ki ima torej premalo kisika, riba je torej popolnoma bela in pa ima roza glavo, to se zgodi zaradi zadušitve. Lahko se predstavljate, kaj bi se vam zgodilo, ko vam zmanjka kisika in to se dogaja ribam v Balckem morju. Gre torej za res zelo velik problem. WWF tradicionalno objavlja točkovne tabele, v katerih je prikazano uh, kolikšni meri devet držav izpolnjuje akcijski načrt za Baltik. Govorili smo o tem akcijskem načrtu, o regionalnih eh, eh, programih in eh, torej že od leta 2009 analiziramo, kakšen napredek je bil dosežen. Imamo pa tudi širše zaveze, recimo na področju pomorskega sektorja, Pravkar smo objavili zadnjo točkovno bezelo, eh, eh, eh, tabelo na srečanju ministrov v okviru Helkoma. To se je torej zgodilo pred kratkim. In vedno znova na podlagi teh tečkovnih tabel ugotavljamo, da je še vedno treba okrepiti izvajanje akcijskega načrta za Baltsko morje in bolj moramo uskladiti naša prizadevanja. Mislim, da so o tem govorili tudi predhodni govorniki. Skratka, pomembno je, da imamo organizacije, ki opozarjajo na te probleme, tudi zunaj Helkoma. Državam moramo pokazati, kako so se odrezale, kakšna je bila njihova učinkovitost. Pomembno pa je tudi to, da se zavedamo dejstva, da lahko imamo še tako ambiciozne sporazume, ampak dokler ne bo implementacija enako ambiciozna, ne bo napredka. Hitr pregled razgled, Eh, rezultatov. Eh, ta baltski načrt ima štiri različne segmente. Eh, tukaj lahko vidite splošne rezultate z rdečo. Vse države so. Torej, noben izmed držav ni uspelo izpolniti svojih uh, zavez uh, v okviru akcijskega načrta. Uh, in samo še dve leti nam ostajata, kajti rok uh, je leto 2021. Ko govorimo o trofikaciji, lahko vidite, da se je tukaj stanje v nekaterih državah izboljšalo. Komisija je omenila, da je tukaj vodilna predvsem Danska, imamo pa tudi Finsko in pa Švedsko, ki sta se nekoliko bolje odrezali. Ampak še vedno so rezultati slabi za večino držav nisem mogla pokazati eh, posnetka vseh različnih ukrepov za boj proti otrofikaciji, imam pa te podatke tukaj, tako da vam lahko predam celotno poročilo, če vas to zanima. Eh, te kategorije smo razdelili na tri segmente za eutrofikacijo. Gre za programe za zmanjševanje hranil, nacionalne programe, nobena izmed držav. Tukaj ni izpolnila svojih zavez, razen danske potem ko gre za zmanjšanje eh, količine hranil iz, eh, iz eh, občinskih odpadkov, je bilo izvajanje slabo in tudi ko je šlo za zmanjševanje teh hranilnih snovi iz kmetijstva. Tukaj so bili sprejeti številni ukrepi, ampak rezultati so mešani. Še vedno si moramo bolj prizadevati za zastavljanje smernic, ciljev, potem recimo tudi v primeru gnojil moramo okrepiti preprečevanje, osnaževanje kmetijstva in tako naprej. Se pravi, ponavljam to, kar so povedali že predhodni govorniki, kmetijstvo je prav gotovo eno izmed najbolj problematičnih področji, eh, tudi odpadne vode. No, ti rezultati so iz leta 2016, te rezultate so poročale države, Helkomu, eh, vse skupaj se sklada tudi s tem, o čemer je govorilo računsko sodišče, nič novega torej. No, eh, mene je šokiralo, kako slabi so ti rezultati. Upam, da bo to šokiralo tudi vas. Morda se boste na podlagi tega vprašali, zakaj se je to zgodilo. Eh, to vprašanje treba zastaviti tudi komisiji. 177 ukrepov je predvidenih v akcijskem načrtu za uh, Baltik, 103, uh, 103, 103 načrti so taki, da, so, da je rok že potekel. Uh, um, polovico jih bo še treba izpolniti. In uh, rezultati so slabi, ker so to prostovoljni dogovori. Torej, konvencija je odlično uh, orodje, potrebovali smo ga, ampak vseeno je prostovoljne narave. In kot je bilo ugotovljeno že prej, nekatere uh, Eh, nekatere zakonodaje Evropske unije postavlja celo nižje standarde. Helkom lahko dvigne to, ta prak, to mejo, ampak eh, te zaveze so pač eh, prostovoljne narave. Določene stvari lahko izboljšamo v okviru Helkoma, ampak treba je razumeti, da čeprav imamo ta ambiciozni akcijski načrt, države na nacionalni ravni ne izvajajo svojih zavez. Eh, dobro, potem naslednji posnetek. Tukaj lahko vidite prikaz eh, umetnih gnojil in tudi uh, gnojila, gnoja. Polovico tega se je izgubil v zemlji in s tem samo ponavljam to, kar je bilo že povedano. Eh, treba je razumeti, da, da je še vedno treba veliko narediti tudi na kopnem, na področju kmetijstva. Uh, Um, no, Evropska unija se prizadeva za krožno gospodarstvo, za sklenitev tega kroga in tukaj se moramo prav gotovo še veliko naučiti tudi na področju kmetijstva. Kako bomo lahko uh, poskrbeli za večjo učinkovitost, tako za kmete, da ne bodo kupovali odvečnih noir, pa tudi zato, da bomo lahko bolj, na bolj pameten način uh, uredili naše kmetijstvo. Eh, torej, omenili smo agri-okoljske ukrepe, različne projekte. Mi izvajamo projekte že od 90-ih let prejšnjega stoletja in s temi smo uspeli okrepiti osveščenost o določenih ukrepih, ki so lahko enostavni. Mi imamo tudi eh, tekmovanje Balska kmetija leta. Tukaj sem eh, predstavila zmagovalce iz lanskega leta, to sta Markus in pa Mina Saki Erola ki sta pokazala, kako lahko skleneš krok na kmetiji. Oni, ona dva uporabljata je možni, da vse skupaj izvedljivo in pravzaprav sploh ne čakajo na naše politične odločitve pri tem. Pravzaprav sta ona dva še presegla običajne zaveze. Gre za ambasadorje, ki lahko pokažejo, kako uh, ker eh, potrebujemo mm, močnejšo zakonodajo za zmanjšanje vnosa teh hranil. Vse v primeru Baltika prostovoljni ukrepi niso dovolj. In če se ozremo nazaj, mislim, da je eden izmed največjih problemov SKP, kohezijsko politiko in potem za različno zakonodajo, odpadnih vodah, um, o nitratih in tako naprej. Ampak res bi si morali predvsem posvetiti skupni kmetijski politiki. Eh, preprosto stvari ne morejo ostati takšne, kot so. Če si ogledate zadnje eh, stebre na desni, ehm, zeleno so prikazana neposredna plačila. In vidimo, da obstaja tradicija ohranjanja neposrednih plačil v SKP. Gre za stroškovno učinkovitih ukrepih, o katerih danes govorimo. In tudi najnovejši pred, eh, predlog o večjem finančnem okviru kaže na to, da bodo tudi v naslednjem okviru obdržali neposredna plačila. Takšne subvencije, takšna plačila, ki jih dobivajo kmeti in prispevajo k ohranjanju okolja, Eh, ti dogodki ne smejo biti namenjeni zgolj za kmetijstvo samo. Uh, imamo recimo primer uh, takšnih ustreznih programov uh, podeželskega razvoja na švedskem, ampak samo 30 odstotkov takšnih subvencij se tam. Treba je torej razmisliti o tem, kako uh, lahko poskrbimo za sinergijo med temi politikami. Naročili smo, naročili smo raziskavo. Eh, recimo iz agriekonomskega centra na švedskem. Eh, v tej analizi smo preučili, kaj je za manjšim proračunom in vemo, da bo proračun manjši. Ampak zato mora priti do spremembe neposrednih plačil. Potrebujemo bolj usmerjen način porabe teh sredstev. In tukaj imamo nekaj predlogov iz poročila. Treba je preprečnosti, potrebujemo plačila za eh, kmetije, ki imajo visoko vrednost za naravo in okolje. In pa potem, ko gre za eutrofikacijo, potrebujemo specifične ukrepe, ki bodo spodbudili eh, kmete k temu, da prevzame odgovornost, da izvaja ukrepe in da. Um, prav tako bi morali obdavčiti uh, uporabo umetnih gnojil. Če to ne bo obdavčeno, potem uh, kmetje nimajo nobene spodbude za to, da bi manj uporabljali ta uh, gnojila. In če zaključim, kar se tiče prihodnosti SKP, mislim, da treba je poskrbeti za mehanizme, ki bodo preprečili to, da bi razvoj šel v napačno smer. Dejansko moramo na usmerjen način eh, nekako pogojevati sredstva, ki se tukaj porabljajo po tej eutrofikaciji in pa potrebujemo. Eh, torej, podobne stroškovno učinkovite ukrepe. Hvala. podjetja, ko gre za SKP, so tukaj prav gotovo. Um, gospod Igor Kanecki. Hvala lepa. Predstavljam program Interreg za Baltsko morje, ampak govoril bom o večjih medregionalnih programov. Ehm, govoril bomo o različnih interregionalnih eh, programih, čeprav ehm, pri tem ne bom izražal vedno njihovega uradnega stališča. Naj najprej pojasnim, kaj je interreg in kako deluje, na kakšen način se borimo proti eutrofikaciji, potem bom eh, tudi mm, predstavil nekaj primerov projektov in pa naštel uh, Eh, določene probleme oziroma potencial za izboljšavo. Kaj je Interreg? Interreg uh, so medregionalni programi za reševanje problemov z čezmejno razsežnostjo. Cilj je razviti odločitve, prenašati znanje in razprečevati nove rešitve. Načeloma Interreg ne financira osnovnih raziskav, eh, vedno torej zato potrebujemo posebne razpise, recimo pilotno testiranje novih mehanizmov, novih eh, rešitev. Eh, istočasno pa tudi nimamo nobenih večjih investicij v te medregionalne programe. Zato rezultati v okviru teh interreg programov niso takoj očitni. Um, te programe bi lahko razdelili na mednacionalne programe, ki vključujejo celotne države in pa na čezmejne programe, ki ponavadi vključujejo regije ob meji. Dejansko se ti programi med seboj dopolnjujejo. Čez nacionalni programi pogosto sodelujejo z institucijami na visoki ravni, torej z ministrstvi, z eh, lokalnimi organi, čezmejni programi pa ponavadi vključujejo regionalne organe na lokalni ravni. Interreg pokriva celo vrsto tem, od razvoja podjetij, majhnih in srednje velikih podjetij, izobraževanje, promet in tudi okoljsko vprašanje. Običajna struktura je takšna, da tako imenovani spremljani. spremljani spremljanje odbor sprejema strateške odločitve o tem, kaj je treba izvajati v okviru določenega programa. V Baltski regiji imamo več kot 12 programov Interreg. Večino lahko vidite tukaj na tem zemljevidu. Imamo sedem morskih programov, eh, sedem sedem uh, čeznacionalnih in pa uh, pet čezmejnih programov. Uh, pri tem pokrivamo regijo Baltskega morja. Z modro je predstavljena regija, ki jo jaz tukaj zastopam, in pa z sivo barvo je, so označeni čez nacionalni programi. Danes je že bilo rečeno, da smo v obdobju 2013 do 2020 namenili temu območju 14 milijard evrov. Interreg predstavlja samo majhen delež tega financiranja. No, v tej tabeli lahko vidite tri, pro, tri programe, ki so namenjeni boju proti otrofikaciji. Od leta 2007 smo od eh, četrtine do polovice sredstev, ki so bila namenjena za okoljska vprašanja, eh, za, smo namenili za boj proti otrofikaciji. V desetih letih smo Eh, izvedli 43 projektov v skupni vrednosti 79 milijonov evrov. Kar se pa tiče drugih interreg programov v Baltski regiji, ti programi predstavljajo 90, odst torej 90 eh, odstotkov tega gre za. Ti programi predstavljajo 90 odstotkov sredstev za boj proti otrofikaciji um, kar je precejšen znesek. Namen teh projektov pa je iskati nove rešitve eh, tudi na lokalni in eh, na čezmejni ravni. Sedaj pa nekaj besed o primerih projektov. Večina projektov se osredotoča na dve stvari. Torej, ali želimo preprečiti vnos hranil v potalnico ali v morje, ali pa odstranjujemo ta hranila iz uh, onesnaženih območij. Na tej sliki lahko vidite primer projekta, ki je namenjen operaterjem eh, čistilnic odpadnih voda eh, in sicer se ukvarja z specifičnim problemom zdravil, ki zaidejo v podtalnico. Eh, torej, tukaj gre za različne načine, za različne čistilne naprave in pri tem projektu testirajo, katere so najbolj učinkovite. To je bila ena izmed pionirskih pobud uh, za Južni Baltik. Tega bom preskočil, potem naslednji projekt se imenuje Life Lagoons. Gre za projekt, ki je namenjen odstranjevanju eh, hranil iz morja. Ta projekt ima sicer lokalni učinek, je pa namenjen preverjanju stroškovno učinkovitih ukrepov za ostranjevanje hranil. In sicer z um, namestitvijo um, plavajočih otokov, kjer so zasajene rastline, ki črpajo hranila iz morja. Potem uh, tukaj lahko vidite še en zanimiv primer platforme, za povezovanje virov, odstranjevanja hranil z prostovoljnimi um, um, ponudniki sredstev, ponudniki z financiranja. Gre torej za povezave med različnimi tehnologijami odstranjevanja Interreg, to financira Interreg za Srednji Balkan. Tudi to je um, pionirski projekt. In pa naslednji projekt. Gre za primer projekta, ki se sooča z, razprš, ki se sooča z razpršenimi viri onesnaženja. Ta projekt se je že končal. Obseg je bil velik, približno 170 eh, projektnih kmetij je bilo vključenih eh, v sedmih državah ob Baltiku. In uh, tukaj smo preverjali okolju prijazne ukrepe za zmanjšanje izgube hranilnih snovi. Um, več kot uh, 2500 kmetov je bilo tukaj vključenih v ta projekt. Potem problemi in možnosti za izboljšave. Začel bom s tistimi, eh, ki se nanašajo na zakonodajni okvir. Mislim, da je največji glavobol za skupnost Interreg eh, pravila državne pomoči. Eh, izvajanje projekta s pomočjo državne pomoči predstavlja ogromna administrativna bremena in zato to eh, določene akterje odvrne od tega, da bi sodelovali v teh projektih. Zato, ker je administracija državne pomoči tako neprijetna. In če ob tem razmislimo o obsegu, preprosto Ehm, ta ni ureden eh, uloženega truda. Številni programi Interreg bi se strinjali s tem, da bi brez pravil državne pomoči lahko imeli veliko bolj koristne rezultate, ko gre za pilotne projekte in ko gre za eh, vključevanje zasebnega sektorja v naše projekte. Potem um, naslednji problem, Kar nekaj programov se ukvarja za problemom eutrofikacije. Vseeno pa je, pa je primerov čezmenega sodelovanja malo. Skušamo spodbujati sodelovanje, ampak določeni elementi sodelovanja bi lahko bili boljši, če bi nekako vključili te različne kanale, čez nacionalne in čezmejne kanale financiranja, vključili v zakonodajni okvir. No, seveda pa na ta način lahko bolj v to delo upletemo regije, ki potem prevzamejo več odgovornosti uh, za svoje odločitve in pa za svoje programe. Potem še nekaj v zvezi z uh, političnim okvirom. Morda bi lahko to tudi bolje vključili v zakonodajni okvir, čeprav se mi zdi, da nam tukaj gre kar dobro. Številni projekti, ki jih um, podpiramo, uh, tudi dobijo podporo iz recimo strategije za Baltsko morje in tako naprej. Potem vprašanje poenostavljanja pravil financiranja, to je takoča razprava, zato se ne bom preveč poglabljal v to. Bole nastavna pravila za dostop do financiranja bi lahko uh, olajšala vključevanje javnih in pa zasebnih akterjev. In pa ki um, vključevati predvsem z um, razpršitvijo vplivov, rezultatov, kajti pogosto je tako, da zanemarimo rezultate potem, ko se projekt enkrat uh, konča. Uh, projekti morajo torej več iztržiti, če prizadevamo z Eh, primeri čezmejnega sodelovanja. Eden izmed primerov takšnega sodelovanja je eh, pobuda, ki se imenuje Project Platforms, financirani iz, iz različnih eh, sklada v okviru Interrega. Oni lahko zaprosijo za dodatna sredstva, zato da lahko potem sodelujejo med seboj in to omogoča širjenje dobrih praks, preverjanje različne projekte. Takšne projektne platforme. Eh, no, eh, objavili smo že razpise za to projektno platformo, rezultati pa bodo znani junija 2018. Toliko z moje strani. Hvala lepa. Hvala lepa third section, uh, I don't have that. Najlepša hvala. Pri tem tretjem krogu razprave nimam tako konkretnih vprašanj. Polovica vprašanj je vezanih na to, kar je povedala gospa Toreson. Skupne kmetijske politike. Seveda smo si nekatere vaše pripombe, zato smo pričakovali predvsem dramatično poseganje v uporabo prvega in drugega stebra. To je tudi obratno tega, kar je bilo sporočilo Evropske komisije pred nekaj leti in osebno popolno vaše priporočila. Ste bili pa zelo jasni, nimam dodatnih vprašanj v povezavi s tem. Morda še kdo drug? Ja, bi se občine bile pripravljene angažirati, če bi lahko, se lahko angažirale? Kakšne projekte imate v mislih, ko govorite o tem, da bi. Državnih pomoči. Dobro. Glede na obseg projekta, ponovadi gre za dva. Je treba razmišljati tudi o tem, kaj lahko dobite od tega projekta. Zakaj državna pomoč ovira sodelovanje lokalnih skupnosti. Ravno zaradi birokracije, ki je povezana s pravili državne pomoči. To upravno breme je enostavno preveliko, da bi ga zmogle posamezne inštitucije, če bi se želeli neposredno vključiti v projekt. Thank you. Na posnetku je zapisano, da bi bilo treba odpraviti državno pomoč za to, da bi okrepili sodelovanje akterjev in pa število projektov. To sem tako razumela, da se vam zdi, da prispevki nacionalnih držav niso dovolj podobno uh, eh, omrežje. Uh, ker lahko teoretično v to vložijo samo nek omejen znesek sredstev. Eh, mene je preprosto zanimalo, kaj ste želeli povedati s tem posnetkom. In kolega Celer ima tudi vprašanje. Zanimila proti temu. Če je čiščenje vode v občinskih rokah, ampak ne zmore opraviti teh naložb, še posebej, če gre za majhna ali srednja velika mesta. In potem se. In tako naprej. To je tema, o kateri se vedno znova pogovarjamo v regionalni politiki, torej ali svoje mehe ali podjetja, ki delajo na tem področju, nimajo dovolj denarja za to, da bi jih ali manjših eh, naprav. V tem primeru bi si morali še enkrat pogledati, kako bi lahko ne morejo več eh, sprejeti odpadne vode. In tudi jasno kaže na kompleksnost evropskega financiranja, pravi gospod Zdehovski. Očitno obstaja jasna povezava med pritokom financ v kmetijstvo, regionalni razvoj in pa okolje. In moramo zanemarili. Prav tako smo pozbili na to, da narava deluje po svojih pravilih. In ta primer, ki smo ga danes obravnavali, je zelo jasen. Gospa predsednica, lahko vam predstavim še en jasen primer. Naša občina območju in to je bil primer ukrepa zopr intenzivnemu kmetijstvu po prvi nevihti je vse blato z okoljskih pol zdrsnilo v jezer. Vzorčili blato, prst iz tega jezera so ugotovili, da je ta prst kontaminirana. Zdaj pa je treba to blato obdelati ali pa celo sežgati. To pomeni, da je veliko subvencij med seboj umirajo ribe v določenem morju. No, ne vem, mislim, da ribe pomirajo tudi v drugih vodah, v rekah, v jezerih. Drugod, hvala. Kaj smo želeli povedati na tem diapozitivu o državni pomoči? To, da operacije in projekti Interrega so premajhni, da bi vplivali na tržno dinamiko. Tukaj gre za preizkušanje. Mislim, da lahko poznam tudi to, kar smo slišali na številnih sestankih odbora Interreg. Enostavno so ti projekti premajhnega obsega, da bi jih lahko obravnavali kot nekaj, kar moti tržne pogoje. Vsaj naši projekti na Interregu so takšni. Ravni pomoči. Hvala. Hvala lepa, zdaj pa je zadeva jasna. S tem smo pri koncu programa. Hvala, gospa predsednica. Najlepša hvala vsem. Preden podam zaključno delavnico, sem se naučil vsaj naslednje. Potrebujemo dodatne strukturne spremembe v načih točkah. Dobili smo tudi jasno sporočilo gospoda Homburga glede izrazitega neravnovesja, ukmetijanja, gnoja. Prav tako smo se naučili, da je zelo pomembno izvajanje. Ko bolj strogi zakonodaji. Kar zadeva večetni finančni okvir, vanje, pri čemer se sklicujemo tudi na bolj strogo zakonodajo sploh na področju financ, sredstvi, ki jih prejmejo. Teh sredstev pa podelimo kar nekaj. Če povzamem, tosti teh ukrepov, še posebej ta odbor za proračunski nadzor, pozivam, da se še naprej. In hvala za vse dodatne komentarje, ki ste nam jih zagotovili. Obljubljam vam, da bomo poskusili vse, kar je komisija. Škodljive snovi so zabeležene po posameznih projektov. Hvala za vašo pozornost. Ja, Hvala, gospod Pirinski. Make statement I was asked by our shadow uh, reporter of Mrs. Lavoeva and I will uh, make a... Poročevalka v senci me je prosila, da podam izjavo spoštovana predsednica, predstavniki računskega sodišča, spoštovani kolegice in kolegi, zahvaljujem se vam za zelo pozitivno dobro poročilo. Veseli me, da številni projekti splošno gledano vodijo k načrtovanim rezultatom, kot je članica Emple. Mislim, da je zelo pomembno, da se zanimamo za ustvarjanje novih delovnih mest. Soporočevalka je bila nominirana tudi v odbor KONT in zahvaljuje se temu odboru, da ste in pa sodišču, da ste opredelili to problematiko, da ste opredelili tudi vse ukrepe, ki jih je treba izvesti in ne na zadnje, da ukrepe navežemo na vse, kar smo se naučili v preteklosti. Priporočila pa moramo oblikovati ne le za države članice, ampak tudi za Evropsko komisijo. Moramo se osredotočiti na trajnost rezultatov, obenem izboljšati izbirne postopke, poskrbeti moramo le za to, da bodo produktivni investicijski projekti, ki imajo dolgoročne učinke, dobili podporo. Na osnovi informacije, ki so predstavljene v posebnem poročilu sodišča, bi želeli povdariti tudi dodano evropsko vrednost pri evropskem financiranju. Od 40 projektov, naj jih 13 ne bi bilo izvedenih brez sredstev Evropske unije, 18 naj bi jih bilo izvedenih, ampak za drugačno časovnico. Le 8 pa jih je bilo izvedeno s polnim evropskim financiranjem. Mislim, da se moramo sredozočiti na prvi dve skupini v naslednjem večjem finančnem okviru soporočevalka se še naprej veseli nadaljnega sodelovanja s poročevalcem. Hvala. Hvala, gospa predsednica. V imenu Evropske komisije pozdravljam posebno poročilo Evropskega računskega sodišča o produktivnih naložbah v podjetjah. S tem ste dopolnili tudi naš trud usmerjen v to, da bi splošno gledano dosegli kulturo, ki temelji na doseganju rezultatov. Evropsko računsko sodišče ustrezno prepoznava, da je regulativni okvir za trajnost produktivnih naložb zdaj veliko boljši, da se je izboljšal v obdobju 14 do 20 v primerjavi s prejšnjim proračunskim oziroma programskim obdobjem. Komisija se strinja, da vendarle kljub temu potrebujemo dodatne ukrepe za to, da bomo dosegali trajnost v tem trenutnem proračunskem obdobju prav gotovo bomo nekoliko zaostajali. Potem pa moramo tudi izboljšati zasnovo pravnega okvira v obdobju po letu 2020. Komisija poudarja, da dosledno spodbuja trajnostno usmerjenost EU financiranja. In to smo storili za vzpostavitvijo skupnega strateškega okvira za načrtovanje, prav tako imamo intervencijsko logiko kot nekakšen okvir za ukrepe, bolj specifično pa smo oblikovali tudi ukrepe, kot je naprimer predhodna ocena za navskrižno analizo stroškov in koristi projektov. Zagotovili naj bi tudi udeležbo na odborih za spremljanje, še posebej, ko gre za uporabo kazalnikov za rezultate. Oberem so naložene državam članicam nove zahteve, da izvede vsaj eno oceno po prednostni osi. Prav tako pa Evropska komisija zahteva pristop ex post ocene. Evropska komisija opominja, da morajo države članice zagotoviti trajnost rezultatov, pri tem pa moramo upoštevati tudi relevantna merila za izbiro projektov in izvesti oceno, kot je navedena v CPR-u. Zdaj pa še nekaj besed o poročilu in priporočilih. Upazili smo, da ugotovitve sodišča kažejo, da je bila pravna trajnost zahtev dosežena v vseh revidiranih projektih. V večini primerov so bili outputi doseženi kot načrtovano in so se nateljevali tudi po pravnih časovnih okvirih navedenih v uredbi. V nekaterih primerih pa rezultati niso bili doseženi dolgoročno gledano, to pa zaradi pomankljivega podarjanja ali pa posvečanja trajnosti strani projektih vodi. In Evropsko računsko sodišče je samo dejalo, da so v nekaterih primerjih zunani dejavniki, kot je naprimer tržna dinamika, sprememba v gospodarstvu, imeli negativni učinek na trajnost pri nekaterih projektih. Sodišče naslavlja pet priporočil na države članice in tri na komisijo in lahko potrdim, da bo Evropska komisija sprejela vsa tri priporočila glede promocije outputa in pa trajnosti rezultatov, potem v povezavi z naknadno evaluacijo na koncu trajnostnega obdobja, na to pa še tretje priporočilo glede uporabe popravnih ukrepov. Zavezujemo se torej k temu, da se bomo še posebej posvetili vprašanju, kako naj se države članice soočijo za doseganjem trajnosti outputa in pa neposrednih rezultatov pri času odobritve operativnih projektov v obdobju po 2020. Poleg tega bomo okrepili tudi ta vidik trajnosti pri procesu naknadnih evalvacij. To lahko storimo seveda znotraj omejitev, ki jih imamo na voljo, torej časovnice za evalvacije. Vse pa je odvisno tudi od vrste intervencije. Pa še nekaj prav gotovo lahko zagotovimo, da se bo člen 71 strogo izvajalo. Evropska komisija bo torej zahtevala takošne popravke, ko te pravne zahteve ne bodo dosežene ali pa se jih bo celo kršilo. Hvala. Gospod Balko želi to poročilo je po mojem mnenju primer tega, kako skrbimo izboljšati postopek porabe denarja. V poročilu navajamo, da je regulativni okvir zagotovil izboljšave v tem smislu za obdobje 2014-2020 v primerjavi s prejšnjimi obdobji. Pa vendar, odgovorni za to, da se bo regulativni okvir izboljšal. S tem poročilom boste dobili pravo orodje za to, da boste naslednjič sprejeli boljšo rešitev. Seveda smo pripravljeni spet priti k vam v vaš odbav in za vse ostale. Hvala lepa še enkrat. Hvala, gospod predsednica. mislim, da bi morali poskusiti. Hvala. Hvala lepa. S tem je zaključena točka 13, zdaj pa točka 14. Razvoj podeželja. Gospa Kadenbach je poročevalka. Gospod Figuredo pa je tukaj iz računskega sodišča. Izvolite. Um, <clears throat> Hvala lepa. Pred to kratko predstavitvijo želim še nekaj povedati. Govoril bom o SKP in o nekaterih vidikih, o katerih smo govorili danes do povdan. Govorili smo o poenostavitvi in posvečanju rezultatom. To je poročilo, ki ga je pripravilo sodišče. V več državah članicah smo opravili revizijo v zvezi z novimi poenostavljenimi možnostmi za financiranje. Kakor veste, obstajajo zdaj nove možnosti za finančno podporo na področju razvoja podeželja. Ena od možnosti je poročilo dejanskih stroškov. Sodišče je že večkrat povedalo, da so takšne rešitve problematične, ker se pogosto pojavljajo problemi. Zato menimo, da dobre rešitve lahko. To so možnosti za finančno podporo Evropske unije za končne prejemnike in to je zelo pomembno. Na področju razvoja podeželja lahko govorimo o ukrepih, ki jih je mogoče uporabiti v številu. Smo opravili torej revizijo in ugotovili smo, da je uporaba poenostavljenih možnosti za sni rezultati. Še nekaj podrobnosti glede teh možnosti SCO v zvezi z poenostavljanjem. To je poenostavilo tudi upravlo, kajti oblasti porabijo manj časa za teh projektov. Našli smo nekaj dobrih primerov metodologije in izračunov, ampak v nekaterih primerjih podatki niso bili na voljo ali pa. Zakonodajalce pa kako bi lahko poskrbeli, da bodo poenostavljene možnosti obračunavanja stroškov v širši uporabi. Ampak zaradi katerih je njihova uporaba zahtevna, ampak te možnosti bi lahko uporabili pri številnih naložbah. Boljšim doseganjem rezultatov. Rečemo lahko, da te povedati moram, da je naše prvo priporočilo naslednje. Komisija bi morala posodobiti smernice v zvezi s poenostavljenimi možnostmi organ, organov za certificiranje in vključiti smernice v zvezi z specifično referenco na revizijo teh možnosti. In še zadnje priporočilo je tretje priporočilo. Priporočamo, da komisija spodbuja ustrezno uporabo teh poenostavljenih možnosti in komisija bi morala raziskati možnosti za to, da bi še naprej razvijali obojem. To je bolj preprosto za upravo in to je bolj preprosto tudi za končne prejemnike. To je potem povezano tudi z drugim vprašanjem, ki ste ga. kajti razviti morajo specifično metodologijo za razvoj teh možnosti, zato da ugotovijo, kakšne konkretne mehanizme v skem delu smo videli, da tudi če to upoštevamo, da je to torej zahtevno za upravo na začetku, je na koncu rezultat boljši. Te nove rešitve so potem tudi bolj preproste za administracijo. To je bolj preprosto za prejšati, razviti naprej na področju razvoja podeželja. Seveda slediti je treba primerom na področju drugih politik, na področju kohezijske politike recimo. Po našem mnenju je to tisto, kar bi morali storiti. Je pri zasnovi teh novih možnosti ključno upoštevati vprašanja v zvezi z metodologijo. Metodologija podpira korektnost finančne podpore. To mora biti robustno. In ugotovili smo, moramo biti, da so metodologije dobro zasnovane in dobro sestavljene. Ne vem, ali je zdaj jasno. Morda me niste dobro razumeli. Mene ne skrbijo vaša priporočila. Gospod Blušev, generalna direkcija, izvolite. No. Bitte schön, Milusche.